Zasedanje smo prekinili 11. februarja 2010, sedaj to zasedanje nadaljujemo. Tudi v prisotnosti predsednika Evropskega sveta, gospodina Hermana van Rompuja, ki je prvič na plenarnem zasedanju. Čestitamo vam in vas toplo pozdravljamo, gospod predsednik. Uh, Očitno potrebujemo kakih 15 minut, da se vse uredi v dvorani, potem pa bomo začeli z razpravo. Dobrodošlico želim izraziti tudi gospodu predsedniku Barozi. V preteklih petih letih je za vas postalo že nekaj običajnega, da sedite tule. Za vas ni to nič novega. Dame in gospodje, dve stvari za začetek. Najprej vas moram z obžalovanjem obvestiti, da je v nezgodi.